mnen. Glasovali bomo junija. Naslednje zasedanje jutri ob 8.30, najprej do 14, potem pa od 15 do 23. Dnevni red za.